sprejet. Kolegice in kolegi, vsi smo natančno spremljali dramatične dogodke v Ukrajini in v Kijevu in Videli smo v živo, kako so Ukrajinci doživeli najpomembnejše trenutke v svoji zgodovini. Radi bi jim izrazili svojo solidarnost, sočutje in jih občudujemo za pogum in odločnost borijo se za več demokracije, več pravičnosti in zato je prišlo do veliko izgubljenih življenj. Rad bi izrazil globoko sočutje in sožalje vsem svojcem žrtev. Veseli pa smo bili, da so v soboto po več kot dveh letih izpustili na prostost Julijo Timošenko. Zato bi se rad gospodu Kvašnjevski in Petu Koksu, bivšemu predsedniku Evropskega parlamenta, zahvalil. Posredovala sta v tem sporu in njih, njun prispevek je prispeval k izpustitvi Julije Timošenko. Najpomembnejši cilj je stabilnost te države kot nacionalno spravo ki jo morajo doseči v tej državi. Treba je združiti vse politične sile, da se bodo skupaj zauzemale za svobodo in stabilnost te države na volitev 24. maja. Evropska unija in mednarodna skupnost morata stati ob strani Ukrajini in preprečiti gospodarski kolaps te države, zato da bo Ukrajina lahko imela svetlo prihodnost v okviru stabilne demokracije danes se vrne delegacija z najnovejšimi novicami iz Kijeva in v sredo bomo obravnavali to temo. Gospe in gospodje, v, zaradi solidarnosti do državljanov Ukrajine in eh, zaradi solidarnosti do vseh tistih, ki se borijo in so izgubili svoje življenja, prosim za minuto molka. Gospe in gospodje, pred več kot dvema letoma je prišlo do nesreče v Kerali v Indiji in dva ribiča sta izgubila življenje, Maximiano Latore in Salvatore Girono, ki sta pomorščaka. Eh, ki sta izgubila življenja, so še vedno v rokah indijskih oblasti. Rad bi izrazil skrb italijanskih oblasti zaradi zamude in zavlačevanja tega primera. V imenu Evropskega parlamenta zahtevam od indijskih oblasti, da spoštujejo mednarodno pravo in tudi konvencijo o eh, morskem pravu. odnosi med Evropsko unijo in Indijo morajo temeljiti na medsebojnem spoštovanju in na pravičnosti. Takšen odnos je lahko uspešen samo, če uporabljamo dialog in diplomacijo za reševanje sporov. Radi pa, sporo radi pa bi izrazili solidarnost do italijanskih oblasti. Gospe in gospodje, Sedaj sporočila. Odbor za pravne zadeve je preveril veljavnost mandata.